Ko zahvaljujemo se vam za pomemben prispevek, ki ste, ga, ki ste nam ga nudili v obliki vašega poročila in vam lahko zagotovimo, da bomo, se bomo prizadevali za sprijetje ustrezne zakonodaje. Hvala lepa, gospod komisar. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Prehajamo zdaj na zadnjo točko na dnevnem redu, to je poročilo kot solino o e, boju proti goljufijam, to je letno poročilo za leto 2008, predajamo takoj besedo gospodu Kocolinu. Hvala, predsedujoči. V trenutku, ko Lizbonska pogodba a, povečuje ulogo Evrope v življenju mnogih državljanov, izziv preglednosti in legalnosti in zakonitosti postaja ključnega pomena. Za poročilo, ki smo ga predstavili, je rezultat enotnega dela. Dejansko a, smo se vedno navezovali na poročilo računskega sodišča za leto 2008 kjer se zmanjša število finančnih nepravilnosti od več kot ena milijarde eh, evrov v letu 1700 na 783 milijonov iz leta 2008. Eh, to zmanjšanje zadeva vsa področja z izjemo neposrednih izdatkov in predpristopnih sredstev. Obstajajo določene kritične točke tudi pri strukturnih skladih. To, da absolutne vsote nam ne povedo, kje, pri, kje obstajajo največje težaje in kje, je, eh, kje so razmere pod nadzorom. V zadnjih mesecih smo dali prednost dvem potrebam. Po eni strani je nujno povečati odgovornost držav članic pri iskanju in odkrivanju goljufij in nepravilnosti in pri dajanju na razpolago informacij za boj proti goljufijam in nepravilnostim v eh, boju pri, istarja, pri goljufijah in, pri, in tudi kar zadeva istirjavo neustrezno uporabljenih sredstev. Po drugi strani pa moramo izboljšati delovanje v državah članicah z Eh, ustreznimi upravnimi postopki, ki naj se osredotočajo na kakovost projektov, na njihov vpliv na življenje in delo evropskih državljanov. Za doseganje teh ciljev predlagamo, da parlament ustreja na nekaterih prednostih in sicer predlagamo, da OLAF pripravi 27 preglednic tako, da analizira strategije vsaki državi članici, kar zadeva boj proti goljufijam in pravilnostim pri uporabi evropskih skladov. S, <clears throat> nekim popisom vseh eh, organov, ki so pristojni za nadzor v posamezni državi in z eh, pregledom uh, učinkovitosti ukrepov. Moramo tudi zmanjšati število nepravilnosti, moramo popraviti oziroma izboljšati različne postopkovnike in to predvsem, kar zadeva strukturne sklade. Poleg tega je treba okrepiti boje proti korupcijam, finančnemu, gospodarskemu kriminalu in tudi goljufijam v javnih naročiljih. V zvezi s tem smo zabeležili izboljšanje in uh, to tudi s sodelovanjem, v sodelovanju s komisijo pripravili smo predloge, ki zadevajo glavne težave v zvezi s tem. E, tukaj imamo vprašanje recimo povezav med Evropsko unijo in eh, morebitnimi davčnimi oazami. Poročilo torej želi izboljšati preglednost porabe in želi okrepiti strategije proti goljufijam in proti korupciji. Kar zadeva OLAF je bistvenega pomena zagotoviti njegovo popolno um, operativno neodvisnost na spolno sodelovanje eh, držav članic in ustrezno kadrovanje moramo ohraniti tudi eh, dialog v Evropi za to, da vzpostavimo eno enotno evropsko tožilstvo. In eh, bistvenega pomena je torej se boriti skupaj za preglednost in za učinkovito uporabo evropskih sredstev. Na tem področju se moramo izogniti vsaki instrumentalizaciji. Obstoječi problemi eh, eh ne smejo spodkopati bistvenih projektov za Evropsko unijo, kot so kohezijske politike in pomoč razvoju razvojna pomoč. Moramo pa se osredotočiti na nedoločena izkrivljanja, ki še vedno obstajajo na nekaterih področjih evropskih financ in moramo delati torej na tem z večjo odločnostjo, z večjo preglednostjo in učinkovitostjo finančnega vodenja. Mislim, da če si bomo tako prizadevali in sicer na ravni različnih evropskih institucij, bomo nedvomno stopili korak naprej v smeri ustvarjanja neke močnejše, bolj enotne evropske Evropske unije, ki naj se bolje odziva na potrebe evropskih državljanov. Prehajamo na postopek eh, pritegnitve pozornost, predajamo besedo gospe Makovej, eno minuto ima na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Kot poročevalka v senci za EPP naj izrazim hvaležno poročevalcu in ostalim kolegom iz političnih skupin za odlično sodelovanje. Posebno pozornost smo namenili povečanju preglednosti, boljša pravila za javna naročila, ki ti to je področje, ki je najbolj izpostavljeno goljufijem, korupciji, izkrivljanju trga in s tem povečuje tudi stroške za eh, potrošnike. Upravičenci do evropskih eh, skladov iz vseh držav članic morajo biti objavljeni na eni sami spletni strani na podlagi istih meril. Pozivamo tudi za vzajemno priznavanje izključitev, kot naprimer izključitev goljufov, ki so te goljufije opravili ob eh, opravljanju funkcije upravljavcev. Potrebujemo tudi statistike in eh, moramo poznati tudi razloge, zakaj eh, nacionalne oblasti niso, posredo, niso postopali v skladu z navodili OLAFA, kar se je dogodilo v številnih primerjih. Dejansko um, imamo tudi celo vrsto podjetij, ki delujejo prek davčnih oaz in predlagamo torej, da prihaja do izkušnja izključenja tovrstnih podjetij, če eh, država njihovega sedeža ne podpiše sporazuma z Evropsko unijo. Moramo torej eh, gledati na goljufije in eh, na korupcijo kot na povezana problema in kot na prednostno nalogo. Hvala lepa, gospod Keli. Imate besedo. Mislim, da je pretirano reči, da trenutna finančna kriz, finančno krizo povzro, je povzročila uh, neka kriza modela uh, dejansko goljufije in korupcija in tudi privatni interesi včasih lahko prevladajo nad radodarnostjo in nad solidarnostjo, ampak solidarnost mora biti v samem bistvu in če bomo imeli vedno to pred očmi, ne bomo nikoli zašli v težave. Dejansko moramo se boriti proti goljufijam in eh, iste probleme se, se, s istimi problemi se srečujemo tudi v, na Irskem, v sever, na severnem Irskem. E, imamo e, celo vrsto e, angliških državljanov, ki recimo se potegujejo za določene zavarovalne vsote na Irskem in e, to seveda ima zelo hude probleme tudi na področju e, zdravstvenega zavarovanja. E, vsa prizadevanja morajo biti usmerjena usmerjena v to, da nehamo z tovrstnimi goljufijami. In dejansko vse primere moramo ustrezno preiskati na ustrezni ravni, tudi na evropski ravni. Hvala lepa, gospod, gospod Keli. Komisar, imate besedo. Hvala lepa, V imenu mojega kolege naj se zahvalim poročevalcu za konstruktivni pristop in za predloge, ki jih je iznesel za zaščito finančnih interesov Evropske unije komisija ceni, da a, um, parlament uh, poudarja skupno odgovornost evropskih institucij in držav članic v zvezi s tem. Dovolite, da podam samo še nekaj pripomb, kar zadeva a, uh, poročanje o nepravilnostih a, uh, strani držav članic. OLAF vzpostavil nov sistem poročanja, ki se imenuje IMS Irregularity Management System. To je eh, dejansko bistveno izboljšalo poročanje nepravilno, nepravilnosti iz držav članic in um, seveda to ste tudi ustrezno kritizirali v poročilu. Dejansko strukturni skladi so predmet velike zaskrbljenosti tako za parlament kot za komisijo. Komisija je sprejela pomembne ukrepe za to, da bi odpravili pomankljivosti na najbolj problematičnih področjih in za to, da bi oblikovali akcijski načrt za ustrezno postopanje uh, in sicer že začenci z letom 2008, predvsem z pojnostvavitvami. Moj uh, kolega uh, Sibo bo prizadeval eh, za to, da bo prišlo do zmanjšanja, predvsem kakor se zadeva kohezijske politike. Komisija bo eh, pomagala državam članicam za zaključevanje programov iz obdobja 2006-2008 in bo zagotovila, da eh, ustrezni program, pro, nadzorni program bo privedel do rezultatov. Poleg tega komisija bo sodelovala z oblastmi v državah članicah za to, da polno prevzamejo nase odgovornost, eh, kar zadeva eh, tudi nove predpise iz Lizbonske pogodbe. Predvsej še naprej, neči je bil dosežen, kar zadeva preglednost v eh, zvezi z upravičenci evropskih skladov. Dejansko mislimo, da je objavljanje seznamov upravičencev v odgovornosti držav članic, ampak trenutno imamo eno spletno stran za vsako državo članico zato da bi izboljšali dostopanje, so, ti, so te različne spletne strani povezane na spletni strani Euro, Evropa. In naj govorim, spregovorim tudi o OLAF-u. Moram reči, da eh, celo cenim, da eh, poročilo izpostavlja pomembno ulogo OLAF-a. Soglašamo s tem, da se mora ta urad osredotočiti na preiskave, pa čeprav OLAF ima še druge pomembne obveznosti, ki jih opravlja predvsem na področju preprečevanja goljufi. Soglašamo tudi s tem, da eh, OLAF se mora osredotočiti na večje primere in da manjše primere morajo obravnavati druga telesa. Leta 2008 je eh, OLAF eh, izboljšal eh, svoj sistem postopanja z prilagoditvijo pragov in naj povem, da bo moj kolega nedvomno ustrezno upošteval vaše pripombe v zvezi z, v zvezi z povezavami med OLAFom in notranjimi revizijskimi službami v komisiji. Eh, dejansko moram reči, da eh, sicer prihaja do izmenjave eh, informacij med temi različnimi službami v, vzajemno, torej v vzajemnem interesu. Naj povem, da kar zadeva različne postopke, novi, novi predpisi bodo sprejeti leta 2009 in tukaj imamo nove priročnike za preiskovalce iz urada OLAF. V, um, sicer bo prišlo tudi do revizije um, predpisov, ki urejajo delovanje OLAF-a in komisija uh, bo m, seveda vsa ta razmišljanja in dokumente prenesla na parlament pred uh, poletjem tega leta in računam, moj kolega računa na to, da bo vse to predstavil, predstavil pred odborom do konca julija. Dejansko moramo zaščititi neodvisnost OLEF-a in hkrati tudi zagotoviti ustrezno uporabo denarja evropskih takoplačevalcev. Hvala lepa, gospod komisar. O tej točki bomo glasovali jutri. Gospa Bazesko prosila bi vas, da vključite moj govor pod to točko, ker dejansko sta ti dve točki povezani. Seveda, nedvomno bomo vaš prispevek vključili na pravo mesto in torej bomo dali na zapisnik pod ustrezno točko dnevnega reda. Vaša prizadevanja.